So, ich bitte die Kollegen. Prosim, kolegice in kolege. In tudi obiskovalce, da počasi sedejo. Tudi v zadnjem mandatu smo bili navajeni, da občasno, pravočasno začnemo sestanki. So, ich bitte doch diejenigen. Tisti, ki so bili na novo izvoljeni v parlament, oziroma ponovno izvoljeni v parlament, da sedijo na svoja mesta, tudi sodelavce prosim, da sedijo in tudi goste prav prisrčno dobrodošli na ustanovni seji odbora za okolje. Namen današnjega zasedanja je ustanovitev tega odbora. Izvolili bomo novega predsednika in do štiri podpredsednike, tako kot to predvideva 204. člen poslovnika. Najprej bomo izvolili predsednika in potem bomo volili štiri podpredsednike. Torej,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 ali sem koga pozabil, ali sem pravilno prebral imena namestnikov. Pri EKR je kolega Dorman prisoten, zato lahko namestnik, katerega ime sem pravkar prebral, ne bo smel glasovati. Sedaj pa lahko začnemo s postopkom. In sicer z izvolitvijo predsednika ugotavljam, da smo dosegli sklepčnost eno četrtino članov odbora in sicer 18 članov, na vsak način nas je toliko tukaj. In sedaj pa sprašujem, kdo želi predlagati novega predsednika Peter Lize. Hvala, gospod predsednik. Najprej želim prisrčno pozdraviti kolegice in kolege, vse, ki so bili ponovno izvoljeni in tudi nove. Odbor za okolje v zadnjem zakonodajnem obdobju obravnaval največ zakonodajnih dosjejev. In vsak, ki je tu sodeloval, je pravzaprav se lahko počuti srečnega, to bo še naprej zelo napeta naloga. Najprej želim izraziti prisrčno zahvalo dosedanjemu predsedniku Matijasu Grudeju. Sicer ni član naše politične skupine ELS, ampak mislim, da je dobro opravil svoje delo. Kot ELS pa nas vendarle lahko. Um, nas vendarle veseli, da lahko predlagamo svojega kandidata in sicer Giovannija Lavijo. Giovanni Lavija je profesor za agronomijo in politologijo, že več let je zelo aktivn v Evropskem parlamentu, med drugim je v zadnjem zakonodajnem obdobju usporedno deloval kot poročevalec za proračun in za kmetijsko reformo. E, torej, on je zelo priden kolega, e, ki ima veliko znanja in je iz tistega dela ELS, ki sedi v, tudi v italijanski vladi in to je, mislim, da dobro izhodišče za sodelovanje z italijanskim predsedstvom sveta in zato prosimo člane v odboru, da podprejo eh, našega kandidata Giovannija Lavio. Drugih kandidatov vidim, ne vidim, se pravi, da imamo enega kandidata, o katerem bomo odločali, imamo več možnosti, kako postupamo, torej da glasujemo tajno ali s ploskanjem, ne vidim, eh, da bi kdo nasprotoval eh, imenovanju z glasovanjem, eh, z ploskanjem. Torej, kandidat je podal tudi izjavo o finančnih interesih, tako kot je potrebno. S tem je tudi že izvoljen. Čestitke gospodu Leviji prosim vas, da se mi pridružite, da pridete, pridete sem. Kolegice in kolegi, najlepša hvala za zaupanje. upam, da bom uh, izpolnil vaše pričakovanja v naslednjem obdobju. Želim tesno sodelovati z vsemi člani tega odbora iz vseh političnih skupin. Torej, v prihodnje nas čaka na vsak način veliko dela. Eh, hvala za izvolitev, sedaj pa sledi izvolitev podpredsednikov. Za prvega podpredsednika sprašujem, ali želi kdo koga eh, predlagati. Gospa Kalkan. Hvala, gospod predsedujoči, gospod predsednik in iskrene čestitke izvolitvi. Ne bom imela sedaj daljšega govora. Želim čestitati vsem, ki so bili izvoljeni. Vsi se veselimo Eh, dela v tem odboru in prepričana sem, da boste odprti za ideje vseh političnih skupin. Zelin, zeleni predlagajo Šaborja Benedika, eh, mačarskega kolega. Okay. Have... Hvala. Torej, ali še kdo predlaga kandidata? Ne. Lahko uh, uporabimo enak postopek, eh, s, s, po katerem smo izvolili predsednika. Če nimate nič proti, potem lahko potrdimo podpredsednika gospoda Žavarja s ploskanjem. I, ho- I ask Mr. Jabber to join us. Prosim, gospoda Džaborja, da se nam pridruži. Now we can go to the Sedaj pa bomo izvolili drugega podpredsednika in sprašujem, ali kdo eh, predlaga kandidata. Prosim, hvala gospod predsednik. V imenu FDD želim predlagati eh, Valentino Samadzoronisa za drugega podpredsednika. In tudi sprašujem predsednika, da da Macoroni su besedo za eno minuto, da predstavi svojo kandidaturo. Hvala. Well, uh, have, uh, candid Ali so še drugi kandidati? Gospod Grote. SND predlaga Dačano Sarbu. Gospa Sarbu je že pet let članica tega odbora, torej mi predlagamo za drugo podpredsednico Dačano Sarbu. Ok, misi Sarben. Hvala, gospa Erpen. Želim povedati, da smo zeleni v zadrigi. Kaj ti Stara praksa v parlamentu je ta, po 199. členu poslovnika, da je treba zagotoviti, da so vse politične skupine zastopane v skladu s svojo velikostjo. Uporabili smo Tontov sistem vse čas, to je že tretje obdobje, ko sem tu in želim slišati nek argument proti kandidatu, ki ga je predlagala EFDD. Kajti če izključimo eh, politične skupine iz predsedstva odbora, to ni pošteno in to spodkopava našo verodostojnost in tudi ogroža oziroma eh, voljivci eh, se ne strinjajo s tem, kajti želijo, da spoštujemo vse skupine po moje, po našem mnenju je ta kandidat zelo kvalificiran, ni, ni nobenega argumenta proti njemu. Nimamo nekega resnega argumenta proti. In zato se nam zdi, da bi eh, to škodilo ugledu parlamenta in razen tega tudi ogroža demokracijo, če bi izbrali ta drugi postopek. Gospa Girling, prosim, beseda je vaša. Hvala, gospod predsednik. Eh, sicer še strinjam s tem in tudi želim povedati, zakaj. Vsi smo sprejeli določene dogovore in dolgo je trajalo, da smo prišli do teh eh, dogovorov. In razen tega eh, se moramo tudi podpirati v svojih stališčih, kajti če prelomimo ta sistem, potem eh, ne bomo v parlamentu dosegli nobenega napredka, ampak želim, eh, povedati tudi nekaj v zvezi s tem, kar je povedala gospa Oken. V odboru Ekon bodo zeleni prepričali kandidata EKR in so celo prekinili glasovanje o podpredsedniku v Ekonu. Torej, to je neke vrste hiprokrizija. Jaz jo sicer podpiram podpiram pogled njene skupine, treba pa je upoštevati tudi to, kar sem povedala prej, torej ta hipokrizija očitno ne pozna meja. Gospod Pot. Ne, gospod Leinen ima besedo. Torej, zelo cenim gospod eh, Margaret Auken, pet let sodelujeva. Margaret, ti si štiri obdobja tu. Um, tri obdobje, jaz pa že štiri in moram reči, da je to bilo že večkrat, da neke osebe nismo izvolili iz določenih razlogov, mm, ki eh, so pač lastne neki politični skupini, to se je zgodilo že večkrat. In eh, torej obstajajo jasni razlogi tudi za to, da nekdo eh, kandidira proti prvotno uh, Eh, predlaganemu kandidatu. Gospod Lize, moramo razlikovati med političnimi in osebnimi razlogi. Kot odbor za okolje smo političen organ in ne gre za osebno integriteto eh, kandidata skupine EFDD, temveč gre za politično skupino, ki je pripada. Tonto v pravilo ni zapisano, uh, v poslovniku, temveč je samo pomoč pri razdeljevanju funkcij. Lahko pa se odloča tudi po drugih merilih in to se je tudi že večkrat zgodilo, predvsem s pomočjo zelenih pri izvolitvi določenih eh, funkcij v parlamentu. Prejšnji teden smo skupaj, mislim, da tudi z eh, glasovi zelenih, torej nismo izvolili kandidata EFDD za podpredsednika parlamenta temveč dva liberalca. Tudi to ni bilo pod hontu, ampak tudi zeleni so to pozitivno komentirali. Kolegi politične skupine EFDD se morajo odločiti, če obrnejo hrbet evropski himni in zastavi, potem se ni treba čuditi, da ima to politične posledice ne glede na to, kdo je potem kandidat za določeno funkcijo. In, razn, in zato podpiram uh, kandidaturo gospe Sarbu, ki ima dolgoletne izkušnje, ki je zelo pridno delala in mislim, da je to resna kandidatura. Hvala. Gospa Oken, želim vam povedati samo naslednje. Ko smo glasovali proti predlaganemu kandidatu, je to bilo vedno zaradi pomankanja kvalifikacije določenega kandidata. Eh, in tam gre za to, da ne glasuje za določenega kandidata, ampak zdaj pa gre za politično skupino in ta kandidat tudi izpolnjuje vse pogoje. Če imate argumente proti, proti predlaganemu kandidatu, če lahko rečete, da ta oseba ni v stanju eh, pošteno in zaupanja vredno voditi delo v tem odboru, potem bi to razumela. Ampak, če vzamemo eh, Eh, celo skupino in rečemo, teh ljudi ne maramo, ker se z njimi ne strinjamo, potem to ni pošteno. Naš parlament je tako in tako že dosti, že dosti trpi. Kdo še želi besedo? Še? Nekdo? Gospod Madzoronis bi še želel nekaj povedati. Hvala, gospod eh, predsednik. želim se na kratko, eh, kratko predstaviti. Imi mi je Valentinos Mazuronis. Bil sem litovski minister za okolje. Bil sem minister za okolje v času, ko je Litva predsedovala Evropski uniji. Torej pred pol leta. Eh, moje izkušnje v času predsedovanja Svetu Evropske unije in uh, tudi sodelovanje, izkušnje v zvezi s sodelovanjem s komisijo, s kolegi v svetu, potem izkušnje, tudi uh, sodelovanje z Evropskim parlamentom so bile zame zelo koristne in mislim, da bi lahko izkoristil vse te izkušnje, ki sem jih zbral. Tudi v funkciji podpredsednika. Seveda bo vse odvisno od vašega glasovanja, kolegice in kolegi. Razumem, da obstajajo dogovori med političnimi skupinami ali tudi znotraj političnih skupin. Vendar želim dodati, da ne glede na to, Eh, kako se boste odločili ali boste glasovali zame ali proti meni, verjamem, da nam bo uspelo uspešno delati v teh petih letih in da bomo izbrali najboljše rešitve za Evropsko unijo in za države članice. In želim si, da boste opravili pravo izbiro pri teh volitvah. No, sedaj pa zaradi enakih pogojev dobi besedo tudi gospoda Čana Sarbu, ki se bo na kratko predstavila. Hvala. Torej, zelo se čutim počaščeno, da sem bili, bila predlagana za funkcijo podpredsednice. Um, torej hvala za podporo. To sem, sem um, bila drugič izvoljena v parlament. Um, do sedaj sem zelo dobro sodelovala s kolegicami in kolegi. Um, ne glede na izkušnje, ki jih imam v zvezi s od, delom v odboru, pa imam tudi izkušnje od doma kajti veliko sem sodelovala z nevladnimi organizacijami na področju okolja. Prišla sem v parlament kot predstavnica tistih, ki so me izvolili v parlament. Torej, ne glede na to, v katerem odboru delamo, se moramo zavedati predvsem, da smo predstavniki državljank in državljanov. Prepričana sem, da bom predvsem v tem smislu lahko prispevala k delu. Eh, hvala za to, da ste me predlagali za to funkcijo in veselila, veselilo bi me, če bi me podprli. Sedaj pa moramo glasovati. Če imamo dva kandidata, moramo uh, uporabiti glasovalno kartico in izvesti elektronsko glasovanje. Če eh, ste za, gospoda Macoronisa, pritisnite na zeleni gumb. Če pa želite podpreti gospo Sarbu, morate pritisniti na rdič gumb, torej zeleno gospod Macoronis, rdiče gospa Sarbu. Ali imate vsi, ste vsi prinesli sabo glasovalno kartico ali jo je kdo pozabil? Kdo je?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 Okay. We solve the problem. Ta problem smo rešili. Namestnik bo glasoval za gospoda Forenso. Torej, za gospoda Macuronisa zeleni gumb, za gospod Sarbu pa rdiči gumb. Glasujemo. Oh. We have. Torej, eden iz vrst ELS je preveč. Okay. Samo eden, eden je preveč. Okay. We close the vote. Konec glasovanja. And we wait for the result. Uh, torej, rezultat je naslednji. 2. druga podpredsednica bo gospa Sarbu. In gospod Sarbu prosim, da se nam pridruži tu v predsedstvu. Sedaj pa glasujemo o tretjem podpredsedniku. In sprašujem, ali eh, želi kdo predlagati kandidata. Gospod Grote, prosim, predlagam Pavla Poča. Pavel Poč je član, to ni Jolajnen. Pavel Poč je pet let bil član v odboru za okolje in je sodeloval pri pomembnih zakonodajnih postopkih, je zelo izkušen strokovnjak in to je naš predlog za tretjega podpredsednika našega odbora. Ali želi kdo predlagati še kakega drugega kandidata? Ne. Uh, gospod Poč eh, sprejima kandidaturo, to izjavo smo prejeli in mislim, da lahko glasujemo s ploskanjem. Želim predlagati v imenu skupine EFDD eh, gospoda Marka Fronte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 I'm going to speak in Italian because bom govoril italijansko, ker je to težko razložiti. Kolega se je oglasil sočasno, ko sem rekel, da glasujemo s ploskanjem. Če kolega ustraja na tem predlogu kandidature za tretjega podpredsednika, potem moramo glasovati elektronsko. Ja, ustrajam pravi poslanec. Še enkrat moramo glasovati elektronsko. Torej in sicer po enakem sistemu, če ste za gospoda Fronteja, potem zeleni gumb, če pa ste za gospoda Poča, rdiči gumb. A Fronte zeleni gumb, rdiči gumb, gospod Poč.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 volitev četrtega podpredsednika in spet dajem besedo gospodu Groteju. Predlagam Žila Panjoja, tudi Žil Panjo ima veliko izkušenj v tem odboru, v zadnjih petih letih je delal tu. Zato bi, ma, bi me veselilo, če bi ga danes potrdili kot četrtega podpredsednika. Prosim, da mu izrečete zaupanje. Hvala. Voilà. Carlson. Gospod Nicholson. Hvala, gospod predsednik. Torej, jaz sem že 25 let eh, v parlamentu in tega nikoli nisem doživel tako kot danes. Eh, predlagam Judy Gerling, ki je bila zadnjih pet let članica tega odbora. In njo predlagam za eh, funkcijo četrte podpredsednice tudi jaz sem nov in še nisem doživel takšne situacije. Zato še enkrat predlagam kandidata iz naše skupine EFDD, Enora Evi, Eleonoro Evi. Avendo. Ker imamo sedaj tri kandidate in zato moramo glasovati s glasovnico. Quindi sospendo. Se pravi, tri je kandidati so za to funkcijo. In sicer. Girling in Edevi. E- in zato prekinjamo za nekaj minut uh, sestanek, da bomo pripravili glasovnice. Takoj, ko boste vsi imeli glasovalne lističe, bomo začeli s glasovanjem. Gospa Grostet. Nekateri kolegi morajo iti glasovati eh, tudi v druge odbore, torej bo potrebno nekoliko pohiteti.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

konečka. Šujica. Konečka. Ivo Belet. Garcia. Garcia Perez. Garcia Perez. Yes. Yes, I'm saying. Jose Emiliano.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 kapu to sustituiše um, pa. Danse. Intanto melior, melior. Melior. Danse. Melior. Oh, yeah.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 Danten sostituisce Danten Delaye. Danten. Colin Langen. Come si chiama? Lins. Lins. Lins.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 Ok. Dobro. Lahko podam končne rezultate. 63 vas je glasovalo. Tri glasovnice so bile neveljavne. Torej je bilo 60 glasov, 31 jih je bilo potrebna, potrebnih. Parnje 37 glasov, Gerling 12 in Heve 11. Gospod Banjo, prosim, pridružite se nam tukaj spredaj. Sedaj pa lahko pridemo na tretjo točko dnevnega reda in sicer gre za sporočila predsednika. Prvič. Predstavitev komisarke Neli Feroči glede na odločitev konference predsednikov, glede predstavitev uh, komisarjev bo predstavitev komisarja organiziral odbor ITRE v ponedeljek 14. julija ob 12.30. Pri tem je potrebno upoštevati, da nas zelo malo časa loči od eh, konca mandata trenutne komisije ne želimo prekrivanja z imenovanjem eh, nove eh, komisije in zato bomo obravnavali te predstavitve drugače kot eh, Barosovo drugo komisijo leta 2009. Zato, ker imamo precej manj časa za vsako predstavitev, bodo vsi člani odbora Libe in odbora ITRE lahko zastavili vprašanje predlaganemu komisarju. Seja bo javna in člani so vabljeni, da se seje udeležijo. seja odbora ITRE bo 14. julija, torej v ponedeljek. Drugo obvestilo pa se nanaša na naš koledar. Glede na to, da nas ne čaka veliko zakonodajnega dela, bo naša naslednja seja 23. in 24. julija. 24. julija bomo zaključili ob 12.30. Seje popovdne ne bo, kot je bilo prvotno načrtovano. Koledar odbora Envi bodo potrdili koordinatorji na svoji prvi seji. 23. julija popovdne, torej na naši naslednji seji, bomo imeli predstavitev eh, prednostnih nalog italijanskega predsedstva. Z nami bosta gospod Galeti in gospod Larencin. Seja se bo pričela ob 9. v sredo 23. julija. To je vse za danes. In zahvaljujem se vam za udeležbo na tej dolgi seji. Najlepša hvala.